cominciare. Dobro, predlagam, da začnemo. All'ordine. Na dnevnem redu je naslednja točka klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitev direktive 2001 skozi 20. Besedo dajem Mišel Ribazi, ki ima pet minut časa za predstavitev. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, gre za zelo pomembno tematiko. Zdaj gre za uredbo o kliničnih študijah. Leta 2001 smo imeli direktivo, ki je že predstavljala pomemben korak naprej pri sprejetju normativov za izvajanje teh kliničnih študij na evropski in mednarodni ravni. In potem je komisija dejala, da se število kliničnih študij v Evropi zmanjšuje in da je eden od ključnih razlogov v rokih in harmonizaciji. No, to zakonodajo smo si pogledali pobliže in eh, ugotavljamo tri ključne zadeve. Najprej dostop do podatkov in eh, preglednost podatkov nekoliko bi ustrajala na tem, kajti dejstvo, da imamo dostop do podatkov, torej do poročil o kliničnih študijah, eh, anonimiziranih podatkih, potem, ko smo uh, si pogledali nek, uh, neko zdravilo ali če pogledamo študije o bolnikih v bolnišnicah, je zelo pomembno, da imamo vsi dostop do teh podatkov. Imam informacijo iz prve roke strani Evropske agencije za zdravila, gospod Guido Razi je direktor in sicer mi je dejal, da so glede kliničnih študij v zvezi z zdravilom Omira ugotovili, da so laboratoriji Abbott, torej laboratoriji farmacevtske industrije, zahtevali, da se na spletni strani tega laboratorija črtajo oziroma da se brišajo klinične študije, čež da gre za mm, poslovno skrivnost. Zato bi vas prosila, da skupaj z menoj podpišete eh, odgovor v podporo, v podporo eh, agenciji za zdravila, da bodo te študije lahko objavili, kajti industrija v tem trenutku nikako noče, da bi klinične študije bile objavljene, kljub temu, da so dobili dovoljenje za eh, trženje in sklicujejo se na intelektualno lastnino. Mi pa imamo vendarle uredbo 1049 skozi 2001, gre za uredbo parlamenta in sveta o dostopu javnosti do parlamentov do dokumentov parlamenta, sveta in komisije. Skratka, imamo vse možnosti za to, da dobimo dostop do teh podatkov na podlagi te uredbe. Torej, to je po mojem mnenju res tisto, kar je pomembno in za vse nas mislim, da je pomembno, da se dostop do podatkov, do dokumentov, do študij, do anonimiziranih eh, podatkov, kajti ne gre nam za to, da poznamo imena eh, bolnikov, vse to je torej ključnega pomena. Drug pomemben element v tej uredbi etični odbori. Predlog komisije je bil, da bi praktični odpravili te etične odbore, ampak mi želimo soglasje etičnega odbora, preden nacionalni pristojni organi podajo soglasje za izvedbo kliničnih študij, kajti etični odbor mora preučiti, ali so bolniki ustrezno obveščeni, preveriti mora, ali je sam protokol za izvedbo študije skladen s predpisi in tako naprej in tako dalje. No, to je torej za nas tudi ključnega pomena. No in na zadnje, pomembno je, da se zagotovi inovativnost zahvaljujoč preglednosti in sicer s tem, da se zagotavlja dodana vrednost, ne pa da se zmanjšujejo standardi. Smo za standardizacijo etičnih odborov. V Franciji eh, imamo 40 takih odborov, v Italiji je 200. Skratka, v naših amandmajih tudi mm, zahtevamo to, da se pripravi nekakšen načrt za harmonizacijo dela etičnih odborov od države do države, da se lahko izvajo tudi transnacionalne študije. No in potem so tu še opredelitve pojmov, kajte imeli smo zelo dobre opredelitve v direktivi iz leta 2001, ki so se spremenile zdaj v eh, tej uredbi in želimo si bolj natančnih opredelitev pojma. Še zadnja zadeva, ki bi lahko bila sporna, je sicer eh, klinične študije z manjšimi posegi. Imamo namreč dve ravni. Eno so klinične študije z eksperimentalnimi zdravili in potem so tu klinične študije z eh, manjšimi posegi, kjer ne potrebujemo niti zavarovanja. Sama menim, da ne bi smeli razlikovati med eh, enim in drugim, kajti ko nekdo dobiva neko zdravilo, če tudi je to zdravilo uh, dovoljeno. Spomnite se mediatorja, ki se je uporabljal ne eh, za zdravljenje sladkorne bolezni, ampak za eh, druge težave. In eh, videli smo potem, da je zaradi študije, hm, smo, do katere smo prišli, eh, bilo ugotovljeno, da so tudi pomembni stranski učinki. Toliko torej uvodoma in eh, veseljem odgovorim na pripombe kolegov. Hvala. Gospa Castillo, prosim. Uh, torej, eh, na mesto François Grostet bom govorila, ki je poročevalka v Senci za skupino ELS. Eh, želim pozdraviti predlog, eh, predlog komisije za eh, klinična preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini. Predvsem eh, Eh, naj bi poenostavili te postopke. In malo me skrbi, da smo umaknili eh, koncept eh, preskušen z minimalno intervencijo. Eh, to so študije, eh, kjer je treba zagotoviti tudi ustrezno ravnotežje. In to ne sme eh, nekako posegati v notranjo organizacijo eh, tam, kjer se izvajajo ti, ta preizkušanja v državah članicah. Na drugi strani, kar zadeva etične komisije, eh, to je treba vključiti v postopek odobritve in morajo imeti seveda tudi besedo pri nacionalnih nacionalnem odločanju in eh, To poročilo predvideva dostop do informacij o kliničnih preizkušanjih, ki zdaleč presegajo to, kar bi bilo spremljivo, da se zagotovi ravnovesje med potrebo po zagotovitvi več informacij o kliničnih preizkušanjih in da se prepreči tudi nelojalna konkurenca, do katere bi lahko prišlo kar zadeva varstvo podatkov, je javno razkritje, torej treba je na vsak način varovati osebne podatke, predvsem zaupne podatke, tako da bi preprečili stigmatizacijo bolnikov, ki sodelujejo v teh kliničnih preskušanjih in da se zagotovi tudi eh, ustrezna eh, poštena konkurenca kaj ti gre seveda tudi za konkurenčnost eh, zdravstvenih raziskav v Evropi. Rezultate je treba ob, mm, objaviti pravočasno in to naj zagotovi ustrezno obveščanje javnosti, raziskovalcev in tudi eh, pacijentov. Eh, seveda pa to ne sme ovirati konkurenčnosti zdravstvenih raziskav v Evropi treba je predvsem zagotoviti to nelojalno konkurenco, kar zadeva etični vidik, eh, etične komisije eh, očitno niso zelo jasno opredeljene v predlogu komisije. Moramo pa eh, upoštevati načelo subsidijarnosti pri tej specifični točki. Moramo najti ustrezno ravnovesje med tem, kar je treba omeniti v tem besedilu ali ne o tej zadevi. Nisem eh, proti eh, tesnejšemu sodelovanju med etičnimi komisej, komisijami, vendar ne smemo spreminjati narave besedila. Potem mnoge eh, bolezni še niso prav preiskane eh, in razumemo jih samo deloma. S kliničnimi preizkušanji, preizkušanji eh, se poveča vedenje, znanost o teh eh, boleznih. Predvsem tudi, če ustrezno ocenimo rezultate. Zato moram, se moramo zavedati te dodane vrednosti. Pri redkih boleznih je težava kliničnih preizkušenj pogosto povezana z nizkim številom bolnikov za, pri teh boleznih in tudi eh, s geografsko porazdelitvijo. Hvala lepa za vašo pozornost. In kot rečeno, tu sem govorila v imenu François Kostet. Hvala. Correra de Campos je na vrsti naslednji. Signore Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer a. Vá lá. Torej, želim se najprej zahvaliti vse opravljeno, so opra, za vso opravljeno delo v zvezi s tem. V bil sem državni sekretar za zdravstvo, tudi dvakrat minister za zdravstvo in bil sem tudi profesor za ekonomijo zdravja in moram reči, da v kliničnih preskušenjih nikoli nisem videl neke dodane vrednosti, tako kot e, so predstavljeni tu. Če se o njih govori kot o nekem mehanizmu, da bi e, Evropa bila boljša v teh zdravstvenih raziskavah, potem je treba povedati, da to ni povezano z možno rešitvijo tega problema. Nasprotno, če si ogledamo, eh, kako naj bi te klinične študije potekale v prihodnosti, bi to še bolj eh, škodilo eh, zdravstvenim raziskavam. Torej, mislim, da mora biti jasno. Naslednja, seveda je, so tudi določene eh, prednosti, naprimer večje usklajevanje eh, med državami članicami, odprava birokracije, enotni portal za centralizacijo komunikacije med eh, izvajalci kliničnih testov in eh, Eh, državnimi organi, potem eh, zasnova tveganja, kjer se upoštevajo različni, različne ravni tveganja, tudi s kompenzacijo eh, škode, ki, bi, ki se lahko povzroči in na ta način se seveda varuje bolnika in želi se tudi skrajšati postopke za odobritev teh odškodnin. Ampak veliko je, še več je slabih strani. S tem, da Eh, se odpravi bolj ali manj vloga etičnih komisij pri varstvu bolnikov. In poročevalka ima tudi prav, ko, je, ko pravi, da je treba tudi um, poostriti eh, obveznosti v zvezi s poročanjem. E, pogosto se o negativnih rezultatih tudi ne poroča. E, torej, velika je spodbuda, da se objavljajo samo pozitivni rezultati. E, Torej, jaz sem objavljal pozitivne in eh, manj pozitivne rezultate in tudi vem, kako vse to v praksi deluje. Potem eh, obstaja tudi eh, problem eh, definicij in to je povedala gospa Rivazi. Razen tega so predvidene zelo, eh, zelo strogi roki. Eh, torej, eh, eh, in um, treba je na vsak način zagotoviti ustrezno znanstveno evalvacijo in eh, pri tem roki niso tako pomembni kot dejansko način, kako se izvede taka študija. In eh, treba je na vsak način ohraniti možnost, da pri da ustrezni uh, organi imajo dovolj časa, da si ogledajo vso to dokumentacijo. In avtori lahko tudi izberejo državo članico, uh, v kateri eh, se izvede to poročanje, tako je predvideno. Ampak to bi lahko vodilo do tega, da si pač izberejo tisto državo, ki je najbolj permisivna ali tisto, tiste države, uh, kjer so pač tudi uh, možnosti največje na vsak način, to ni ustrezna rešitev. Eh, potem eh, tudi preizkušanje z minimalno intervencijo eh, potrebujejo nadaljno poglabitev. Na vsak način moramo zagotoviti, da bo Evropa bolj konkurenčna pri kliničnih preizkušanjih, vendar s tem tega ne bomo dosegli. Ta cilj po moje ne moremo doseči s tem, da zmanjšamo varstvo eh, bolnikov. Kolega Johnson, prosim. Eh, tak so mykje, fru ordfende. Jaz skal gjøre nore almene kommentarer kring dette. Og først... Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Rad bi podal nekaj pripomb eh, glede tega osnutka mnenja. Mi se strinjamo s komisijo v prizadevanjih za zmanjšanje administrativnih stroškov, ki izhajajo iz kliničnih preizkušenj. Mi mislimo, da je pomembno, da v Evropi ustvarimo pogoje v prihodnosti za medicinsko raziskovanje, zato za, da izboljšamo zdravje naših državljanov. En vidik, ki se mi zdi zelo pomemben v tem kontekstu, je, da omogočimo sodelovanje med raziskovalci in zdravstvenimi sistemi. ne glede na to, če gre za javno ali zasebno zdravstvo. Vsi morajo imeti koristi od novih dognan. Države članice se morajo ravno tako same potruditi za zmanjšanje administrativnih stroškov. Medicinski študiji ponavadi vsebujejo zelo veliko podrobnosti in ta informacija, zame te informacije morajo biti dostopni vsem, še posebej za raziskovalce. Še, pomembno, še bolj pomembno pa je, da vemo, kdaj moramo dati dostop do teh informacij za splošno javnost, še posebej, ko gre za tiste, ki delajo v zdravstvu in za pacijente. Gospa Karvalju, najlepša hvala. Gospe poročevalki, veliko smo že slišali, rada bi podarila samo nekaj vprašanj in to je, da imamo komparativna klinična preizkušnja in to, da izboljšamo dostop do informacij za same državljane. Imamo tudi vprašanje evidence in jasne identifikacije varnostnih vprašanj povezanih s kliničnimi preizkušnjami. In še zadnja točka, ki je še nismo omenili in ki se mi ravno tako zdi pomembna, je klinične preizkušanja, ki potekajo v tretji državi, še posebej v državah v razvoju. Tukaj obstaja potreba po izboljšanju etike v zvezi s podatki, pogoji in informacijami za državljane. Evropa financira veliko kliničnih preizkušenj v državah v razvoju preko naših projektov in spoštuje vsa etična načela, vendar pa smo slišali, da to ne velja vedno za najbolj revne države. Zato je treba povdariti tudi ta vidik v našem mnenju. Hvala. Grazie. Hvala. Komisija, prosim. Grazie, signora presidente. Uh, I would like, first of all, to... Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za predloge sprememb in naj vam predstavim ozadje. Obstoječa direktiva je bila zapisana na način, da lahko velike farmacevtske družbe upravljajo klinične preizkušanja v stabilnem okolju, vendar pa 30 odstotkov vseh kliničnih preizkušenj upravljajo neodvisni raziskovalci, naj gre za akademike, za univerzitne klinike, državne inštitucije ali tako dalje. In večina kliničnih preizkušenj poteka za nekomercialne namene. Vsaka velika onkološka inštitucija lahko to potrdi. imamo velike razlike v državah šence glede avtorizacije, kdo je upleten in, in tako dalje. To je seveda odvisno od nacionalne tradicije in pa od strokovnjakov. Tukaj želimo ohraniti subsidijarnostno načelo in glede na to ozadje in glede na vprašanja, ki smo jih slišali, bi rad dodal še to gre za mednarodno sprejeto prakso kliničnih preskušenj in želeli smo ohraniti to kategorijo ne zaradi industrije, kaj ti industrija ponavadi sodeluje pri razvoju novih zdravil. Tukaj pa govorimo o zdravljenju z obstoječimi zdravili različnih obolenj. Imamo veliko zdravil, ki so že autorizirane in ki že imajo dovoljenja in poročevalka je omenila pomankanje specifičnih zagotovil. Tukaj govorimo o zdravljenju pacijentov v kliničnih preizkušnjah z že dovoljenimi zdravili. In sedaj etični odbori, kot veste, imajo ti odbori različne vloge v različnih državah članicah in mislim, da to ne bi bilo mogoče harmonizirati ravno tako nezaželeno. Zato mislimo, da je pomembno, da poiščemo vedike te ocene, ki jih obravnavajo države članice ali pa se jih obravnavajo ločeno na lokalni ravni. Rad bi še povdaril, da ni prav da trdimo, da etični odbori ne sodelujejo več v ocenah, kot je to pisalo v tisku v zadnjih dneh, vendar pa glede na odziv, ki smo ga opazili, smo odprli za pojasnevanje takšnih vidikov, zato bomo to zadevo natančno preučili. In v odboru in vi so nam že pripravili določene predloge, ki je pristojen odbor in tudi v svetu o tem zelo veliko razpravljajo. Postopek za preučevanje prošen za klinične poskuse. Rad bi podaril, da je odločitev na koncu nacionalna odločitev, torej avtorizacija se sprejme na nacionalni ravni, nobene odobritve se ne sprejme na evropski ravni. Glede transparence, rad bi povdaril, da tukaj govorimo o dveh različnih zadevah in ponavadi jih mešamo. Transparenca podatkov na podlagi kliničnih preizkušenj. je tema, ki ne spada v to razpravo, ampak gre za uredbo o avtorizaciji stravil. Potem imamo še podatke kliničnih poslovnih na splošno, na abstraktni ravni, imamo študije, ki primirajo obstoječa zdravila z novimi zdravili. Komisija je javno podprla EMEO v vseh politikah in v, pri vseh podatka, podatkih. Gospa Rivazi je omenila primer umira. To ni povezano z to uredbo, ampak je povezano z uredbo o avtorizaciji zdravil. Komisija popolnoma podpira profesor, eh, profesor Torazi in pa emejo pri tem govorimo o transparentnosti, o transparentnosti podatkov na splošno. Pomembno je, kaj je dostopno javnosti leto po koncu kliničnih preskušenj. Upoštevati je treba, da bodo ta pravila veljala tudi za manjša neodvisna raziskovanja, ne samo za farmacevtske družbe. Vsa podjetja že morajo podati veliko podatkov EMEI ali nacionalnim organom. In EMEA ima pravico, da zahteva vse podatke in ta agencija mora objaviti vse podatke, razen nekaj zelo omejenih, eh, omejenega števila podatkov, ki so komercialno občutljive narave. Nacionalni organi torej prejmejo te podatke, ko se jim pošle prošnja za avtorizacijo zdravil. Zato je pomembno, da pogledate, če raziskovalci, ki opravljajo takšne poskuse, bodo še vedno lahko izpolnjevali vse pogoje za takšno prošnjo brez pomoči ME. Stanje pri faza te razprave in Vsa prizadevanja v tem odboru nam daje upanje, da bomo to uredbo lahko sprejeli še v tem mandatu. Revizija direktive je bila še toliko bolj težka za preiskave, ki ni ne poteka za komercialne namene in zaradi tega je to direktivo treba revidirati. Hvala. Mišel Rivazi, prego. Hvala, Mišel Rivazi, prosim. Hvala lepa najprej za hvala vsem kolegom in vsem poročevalcem v Senci za njihove prispevke k temu mnenju. Mislim, da se vsi strinjamo glede zaščite bolnikov, glede etičnih odborov, glede dostopa do podatkov. In eh, jutri bomo imeli v prisotnosti komisije in eh, Evropske agencije za zdravila in eh, neodvisne organizacije, ki združuje zdravnike, imeli pogovor Mm, ker se bomo bolj poglobljeno lotili problematike dostopa do podatkov in do baz podatkov. V tem trenutku naj bi imeli torej dva kraja za dostopanje do podatkov. Eno je Agencija za zdravila, druga je komisija. Mislim, da treba to harmonizirati, kajti EMEA je v bistvu odgovorna za izdajanje soglasij za trženje zdravil, eh, pri komisiji pa gre bolj za eh, izdajo dovoljen za izvedbo študij, tako da mislim, da bi morda morali to združiti v eno samo bazo. To torej jutri, ko bomo imeli ob 13.30 razpravo na to temo, če se ne motim. Hvala. Bene, grazie, ricordo. Hvala. Torej, 26. februarja opavdan je rok za vložitev predlogov sprememb in že smo pri naslednji točki na dnevnem redu. In sicer se to nanaša na člen 74 poslovnika, ki predvideva, da ocenimo in govorimo o delu, ki poteka v okviru trialogov. Najprej eh, dajem besedo kolegu Beliti. Rekli so mi, da je gospod Bolita, Bolita tu v dvorani on bo govoril o situaciji na področju trialogov, ki so eh, že potekali in ki bodo še potekali. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto na kratko, ker imamo glasovanje ob štirih. Naj vam podam kratek pregled o tem, kakšno je stanje glede trialoga, ki bo potekal jutri zjutraj. Mislim, da smo dosegli dober napredek, vendar pa še nismo dosegli vsega, kar želimo. Smo optimistični, vendar pa ne vem, če bomo jutri dosegli končni sporazum in dogovor. Naj vam predstavim bistvo tega predloga za direktivo. gre za popolno neodvisnost pristojnega organa, ki je pristojen za zagotavljanje varnosti delavcev na naftnih ploščadah. Parlament je tisti, ki se zauzema za to, da more takšen organ biti popolnoma neodvisen od tistih, ki so odvisni od dobička takšnih operacij na morju. Pripravili smo dober predlog za kompromis med svetom in parlamentom glede tega ključnega elementa nove direktive. In še en element, ki je pomemben, to je odgovornost, kdo je odgovoren, napristojen zakaj in kakšna je okoljska odgovornost, ekonomska odgovornost, ko gre za operacije na ploščadah na morju. Mislim, da je parlament tukaj dosegel svoj cilj. Pripravili smo predlog, kjer piše, da moramo upoštevati tudi ekonomsko odgovornost. Tista podjetja, ki opravljajo takšne dejavnosti, morajo imeti tehnično zmogljivost in sposobnost, kot tudi finančno, finančna sredstva, za to, da popravijo okoljsko škodo ali pa ekonomsko škodo, če do nje pride pri takšnih dejavnostih. To je eh, ključni element v tem eh, sporazumu. In še eno vprašanje, ki je zelo pomembno za Evropski parlament in to je obveščanje javnosti o vseh raziskavah, in o dejavnostih, torej javnost je treba obveščati. Upam, da bomo jutri dosegli dogovor tudi glede tega. Mislim, da smo zelo blizu dogovora in pomembno je, da vključimo v novo direktivo tudi pravico do javnosti do tega, da je obveščena. In še zadnja točka, to je globalna razsežnost. Tudi to je predlog Evropskega parlamenta in to je globalno delovanje evropskih podjetij. Kot veste, ta direktiva velja za ozemlje Evropske unije in Previdni moramo biti pri tem, da ne bi povzročili prekomernega bremena za naša podjetja, vendar pa morajo podjetja poročati tudi o nesrečah zunaj evropskih voda pristojnim organom v Evropski uniji. Torej, naj povzamem, gre za evropska podjetja oziroma podjetja, ki so registrirana v Evropski uniji, ki pa delujejo zunaj ozemlja, zunaj voda Evropske unije. Takšna podjetja bodo morala poročati pristojnim organom o svojih dejavnostih in nesrečah zunaj Evropske unije. Imamo tudi vprašanje globalne razsežnosti te direktive, ki je preprečevalna politika. Torej gre za dokumente preventivne politike in da ta pravila ne bi veljala za podjetja, ki delujejo samo znotraj Evropske unije, ampak tudi zunaj Evropske unije. Preventivni element mora biti prisoten pri vseh dejavnostih podjetij, ki so registrirana v Evropski uniji. In še zadnja točka, ki je zelo občutljiva točka, in to je Arktika. Tukaj imamo kar nekaj predlogov sprememb od eh, moratorija, prepovedi, vrtanja, prepovedi takšnih dejavnosti na Arktiki. Imamo predlog spremembe, ki je bil sprijet z večino v Evropskem parlamentu. Seveda ne bomo popolnoma prepovedali takšnih dejavnosti na arktičnem območju zaradi enostavnega razloga in to je, da Evropska unija nima nobenih voda na Arktiki, torej so naše pravne pristojnosti zelo omejene glede tega. Imamo pa podjetja, ki imajo mogoče namen, da začnejo s takšnimi operacijami v arktičnih vodah. In ta podjetja bodo morala imeti vse inštrumente na voljo, zato da se bodo odzale na izredne razmere oziroma nesreče. Torej, učinkovit odziv na razlivanje nafte, če pride do tega, torej, da morajo podjetja imeti orodja in možnosti, da se hitro odzovejo na takšne primere, tudi v zelo težkih okoljskih, so na vremenskih razmerah. Lahko gre tukaj za arktično območje ali pa za zelo težavno območje v Srednjem morju, v eh, Sredozemlju, torej ko govorimo o težkih razmerah. In v takšnih primerjih bi lahko celo prekinili z dejavnostmi. Tako imamo dobro možnost, da bi čim bolj omejili možnost incidentov takšno je stanje, gospa predsednica, v tem trenutku. Še vedno smo v stiku z vsemi deležniki in upam, da bomo jutri imeli zelo uspešen trialog s presistom. Hvala. Hvala kolegu Beleta, ki je govoril sedem minut in pol, ampak s strastjo naslednjič bomo predvideli več časa za to poročilo. Sedaj pa ima eh, besedo gospod Marinescu in bi ga prosila, da je krajši. Eh, poročal pa bo o Galileju. Prosim. Eh, Začeli smo z razpravo za irskim predsedstvom na popolnoma drugačen način kot s prejšnjim predsedstvom. Na dveh sejah smo predelali celotno besedilo. imamo samo še dve odprti vprašanji in eno od teh je, kot si lahko zamišljate, izvedbeni in delegirani akti. Imamo še eno vprašanje, ki je povezano z predlogom parlamenta glede prošenj. Pri tem mislimo, da bo svet pripravil predlog na podlagi priporočila komisije in na podlagi finančnih sredstev, ki jih imamo na voljo za Galileo. Na naslednjem tehničnem sestanku mislim, da bomo lahko zaključili s pogajanji in potem pripravili predlog za trialog. Hvala. Grazie, kolega Marin. Hvala, kolegu Mariniskiju. Rinisku za eh, to, da je bil tako kratek sedaj. Ampak ker je bil samo en sestanek, bo to kratko poročilo kolegice Karbajo in kolega Ilarja poročali bodo o trialogu za program Horizon. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica, čisto na kratko. Spoštovani kolegi, glede uredbe o okviru Horizont 2020 tri, na trialogu napredujemo, vendar pa smo zelo zaskrbljeni zaradi zadnjega predloga sveta za večletni finančni okvir in da bo to negativno vplivalo na naš napredek. Glede pogajanj znotraj trialoga vam lahko povem, da tedensko potekajo tehnični sistanki, in da smo sedaj razpravljali o členih uredbe. Ta petek bi lahko dosegli dogovor o praktičnih vidikih teh členov. Evropski parlament zelo močno zastopa svoje stališče glede pomembnih vprašanj um, kot je dostop do informacij in klauzula o nediskriminaciji. O tem razpravljamo tudi na politični ravni. Kot je že predsednica dejala, potekata dva trialoga na tem področju. Gre za približevanje in drug delog poteka za razprave o politično pomembnih vprašanjih. Govorili smo tudi o strukturi in sestavi programa in Evropski parlament še posebej zagovarja dve vprašanji, kot je iz sodelovanje v okvirnem programu in pristojna agencija. Glede vsebine lahko rečemo, da, se, da smo se zelo blizu svetu, vendar pa glede umestitve programa proračun še nismo dosegli dogovora, torej da bi pri dveh ciljih imeli jasen, ločen proračun. Kot sem že povedala, smo zelo zaskrbljeni zaradi proračunskih vprašanj. Predlog sveta je nespremljiv. Še vedno obstaja velika razlika med eh, retoriko in med tem, kar govorimo, da potrebujemo več sredstev za razgave in razvoj, za shod iz krize in med eh, finančnim eh, okvirom, ki bi namenil manj sredstev za horizont 2020, kot je predlagala komisija. Če bi dobili manj sredstev kot je prvotnih 80 milijard evrov, bi zelo spodkopali vredostojnost Evropske unije in naša zmožnost, da bi povečali našo konkurenčnost v prihodnosti. Vsak Vsakršen dogovor o horizontu 2020 je odvisen od dovolj krepkega proračuna. Mi smo pripravili zelo veliko potezen program in zato ga moramo še naprej zagovarjati. To je vse, gospa predsednica, in ko bomo še naprej napredovali, vam bom, vas bomo sproti obveščili. Hvala. Hvala, gospa Karbaljo. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila poročevalcu, poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje, tudi komisiji in svetu. Še posebej bi pohvalila odprto sveta za pripravljenost na pogajanja o horizontu 2020, še posebej pri delu, kjer sem poročevalka. Kot je že povedala Teresa Rera Madurel, smo že imeli dva trialoga. Pri specifičnem programu smo identificirali odprta vprašanja, kjer eh, si nismo edini. Gre predvsem za nameščanje programa v proračun, pri specifičnih eh, skladih in pa eh, glede prioritet za raziskave, kot tudi struktura znanosti za družbo. Parlament je pripravil temeljne dokumente, Te dokumente smo tudi predali irskemu predsedstvu, kjer smo razložili stališče Evropskega parlamenta glede teh vprašanj. Rada bi podarila tudi to, kar je povedala gospa Rira Madurel glede stališča sveta o večletnem finančnem okviru. Za ta program resnično potrebujemo večji proračun. Zato bomo še natančno spremljali pogajanja glede večletnega finančnega okvira. Upam, da bomo dobili krpkejši proračun za dober program, ki ga resnično potrebujemo za rast in ustvarjanje delovnih mest. Hvala. Prego. Hvala, kolega Iler, prosim. Hvala, gospa predsednica. Najprej želim povdariti trden dogovor, ki so ga sprejeli vse politične skupine v parlamentu glede vprašanja, da bo uh, zmanjšanje sredstev pri stebru 1a imelo hude posledice za raziskovalno dejavnost. E, torej svet je s tem spodkopal svoje cilje za 2020. Skora, skupaj se moramo zauzeti za to, da ta, tega proračuna ne bomo sprejeli. Sedaj pa o temi, o katerih e, govorimo. E, potekal je prvi dialog o tem, izmenjava. Eh, stališča, torej administrativna poenostavitev, eh, skrajšanje časa time to grant so eh, nekaj, za kar se zauzimajo vsi, vendar so mnenje o tem, kako to doseči različne in kako, se, kako upoštevati interese zainteresiranih strani. Želimo upoštevati raziskovalce univerze, kar zadeva da bi imeli opcijo, da se upoštevajo vsi stroški, potem tudi opcija pospešenega postopka in tako naprej. Mislim, da bodo potrebni še temeljiti pogovori. Vendar, vsa stališča, <clears throat> eh, ki jih eh, parlament ima za glavna stališča, so Eh, pravzaprav skupna stališča tako za program obzorje 2020 tot, kot tudi za eh, sedmi razisko, okvirni raziskovalni program. To podpirajo eh, univerze, raziskovalne skupnosti, raziskovalne inštitucije in eh, tako naprej. In mislim, da naša stališča zelo dobro odražajo to, kar si želijo zainteresirane strani. Hvala lepa. <clears throat> čez tri minute bomo začeli z glasovanjem. Uh, kolega Krojcman bi moral še poročati, ampak mogoče bi bilo bolje, če to naredimo naslednji teden, ko bomo imeli več časa. Dobro, Bene, allora possiamo cominciare. Mislim, da lahko začnemo. Torej, tu v našem odboru je tudi televizijska ekipa, to ste verjetno že opazili. Bomo eh, najprej naredili poskusno glasovanje, tako da ugotovimo, ali funkcionira ta naprava. Prosim, da glasujete. Testing vote. Bene, noi abbiamo 41 schede inserite. Torej, 42 eh, jih je glasovalo, oziroma 43. Eh, sedaj bomo glasovali o poročilu Chichester. Gospod Chichester, beseda je vaša. For... Hvala za besedo, gospa predsednica. Prosim bi vas za čisto malo potrpljenja, da vam povem, da Z veseljem poročam, da smo dosegli dogovor s svetom glede vsebine mandata za Eniso in rad bi se zahvalil kolegom poročevalcem v Senci za vso njihovo podporo in sodelovanje v tem procesu. Prav tako bi se rad zahvalil našemu tehničnemu osebju, še posebej Petru Traungu za sodelovanje. Kar nekaj ovir je bilo treba premostiti, da smo prišli do sem. Hvala tudi irskemu predsedstvu za to, da smo ta proces zaključili. Um, 4-5 predsedstv predtem pa nam je namenilo kar nekaj eh, težkih pogajanj, tako da upam, da je rezultat dober. Gre za zelo zapleteno glasovanje, ki nas čaka, ampak eh, upam, da vam bo uspelo slediti in zato se upravičujem že vnaprej. Grazie al collega Chichester, allora. Hola, collega Chichester. Eh, glasujemo torej o kompromisnem besedilu za, <clears throat> proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa dve elektronski glasovanji, eh, končno glasovanje, kdo je za, oziroma glasujemo. <clears throat> Konec glasovanja. 47 za, en proti, nihče se ni vzdržal, sprijeto, čestitamo gospodu Čičestarju in sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 48 za 2 proti, nihče se ni vzdržal, sprejeto. Sledi glasovanje o poročilu Šona Kelija. To je malo dolga zadeva in eh, bo zahtevala kar nekaj potrpljanja. Eh, predlog spremembe 304 za, proti Ozdržani. Sprejeto. 305. Za. Proti. Ozdržani. To bomo preverili. To ni povsem jasno. <clears throat> Elektronsko glasovanje o 305. amandmaju predlogu Rubika. Eh, pri eh, zelenih je eden preveč. konec glasovanja. 26 za, 25 proti, sprejeto. 306 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je podobno kot prej. Bomo tudi to prebirili elektronsko. Glasujemo elektronsko 306. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti, to se je sedaj obrnilo. Eh, no, morate povedati, zakaj gre, prosim. V mikrofon. Se pravi, ampak naših dveh glasov ni, ne vem, kaj se dogaja. Pritiskamo, pritiskamo in se nič ne zgodi, če le kdo preveri. Ampak ste bili za ali proti? Za. Aha. Oba sta za. <clears throat> Torej ste glasovali, ampak to nekako ni prijelo, ali kako? To bomo še enkrat preverili. E, bomo ponovili glasovanje predsedstvo se strinja s tem, da ponovimo to glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 28 proti. Sprejeto. Predlog spremembe 307 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 30 za, proti vzdržani sprejeto. Kom predlog spremembe 310 za, proti vzdržani zavrnjeno. E, 21, 311, 312 in 313 za, glasujemo skupaj proti. Za proti vzdržani sprejeto. 314 za, proti vzdržani zavrnjeno. 315 za, proti vzdržani sprejeto. 316 za, proti vzdržani sprejeto. 317 za, proti vzdržani sprejeto. 318 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprijeto 319 za, proti vzdržani zavrnjeno 320. No, dobro bomo prebirili. Pepe di troppo. Okay. Okay. Konec glasovanja. 21 za 36 proti. Zavrnjeno. 321 za proti vzdržani sprejeto. 322 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 31 za proti vzdržani sprejetom. 323 oziroma kompromisni predlog 31 elektronsko glasovanje. <clears throat> Glasujemo. Eh, Konec glasovanja. 33 za 24 proti, zavrnjeno. Oziroma, oprostite, sprejeto. 323. pravijo nam, ne vem, kaj pravi gospod Kelly, da moramo glasovati o 323. predlogu spremembe. Ja, to je nek dodatek, o katerem moramo glasovati. Dobro. 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 33 za proti vzdržani sprejeto. 329 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 34 za, proti vzdržani sprejeto. 332 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Skupaj glasujemo o 334, 335 in 336 za, proti, ozdržani. To bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. 38 za 20 proti. 337 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 35 za proti vzdržani sprejeto. Dobro bomo preverili. Glasujemo. 35. Kompromis 35 votazione chiusa. Konec glasovanja. 37 za 21 proti sprejeto. Predlog spremembe 342 za proti vzdržani zavrnjeno. 300. Dobro, bomo tudi to preverili. 342. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 44 proti. Zavrnjeno. 343 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3, eh, oziroma 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 345 za, proti, vzdržani, sprejeto. 346 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skupaj glasujemo. No, nisem sledila, ne vem, kaj se je zgodilo z 353. Ne, 353 o tem ne glasujemo. 350. 55 se tudi ne glasuje, 354 o tem smo glasovali, to je za, bilo zavrnjeno in sedaj sledi glasovanje o 28 e, in 356. Glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. A, to sem se zmotila bomo preverili 28 in 356 elektronsko glasovanje. Kjuza. Konec glasovanja. 37 za 21 proti. Sprejeto. No. 357 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 360 za, proti, vzdržani, sprejeto. 361 za, proti, vzdržani, sprejeto. 362 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis 38 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 38 elektronsko glasovanje. Prosim. Konec glasovanja. 37 za, 2 23 proti sprejeto. 364. 364. Eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 365 za, proti, vzdržani, sprejeto. 366 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 367 za, proti vzdržani sprejeto. 368 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 39 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 40, prosim. 39 eh, želite preveriti eh, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 35 za 24 proti. Okay. 25 kontrari. Dobro, 25 jih je proti. tudi če samo en kolega prosi za to, da preverimo glasovanje, jaz to odobrim, to je pač moja, moje pravilo, ampak prosim eh, vas tudi, da mi malo bolj zaupate. Kompromis 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, eh, 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 375 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Konec glasovanja. 40 za, 20 proti, sprejeto. 378 za, proti vzdržani sprejeto, 379 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 381 za, proti vzdržani zavrnjeno, 382 za, proti vzdržani sprejeto, 384 za, proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 385 za, proti, vzdržani, sprejeto. 386 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skupaj 387 in 388 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za 20 proti sprejeto. Skupaj glasujemo o predlogih 33, 389, 390. Za, proti, vzdržani sprejeto 391 za, proti, vzdržani zavrnjeno 34 za, proti, vzdržani sprejeto 300, eh, 35 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 394 za, proti vzdržani zavrnjeno. Skupaj glasujemo o 395 in 36 za, proti vzdržani sprejeto. 396 za, proti vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 42 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 43 za, proti vzdržani. Bomo preverili 43. Glasujemo elektronsko. C'è un, un SND di troppo questa volta. En izvrst SND je preveč. Konec glasovanja. 40 <clears throat> za, 19 proti sprejeto. 400 za, proti vzdržani sprejeto. 402 za, proti vzdržani zavrnjeno. 403 za, proti vzdržani zavrnjeno. 404 za, proti vzdržani zavrnjeno. 404 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 405 za, proti, vzdržani sprejeto. Skupaj glasujemo o 40 in 406 za, proti, vzdržani sprejeto. 408 za, a ne, ta je brezpredmeten, ta predlog. 408 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 412 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 415 za, proti vzdržani sprejeto 46 kompromis za proti vzdržani sprejeto 43 za proti vzdržani sprejeto 418 za proti vzdržani sprejeto 419 za proti vzdržani, sprejeto kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 424 za, 424 za, <clears throat> proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj glasujemo o 45 in 425 za proti vzdržani sprejeto. 426 za, proti vzdržani sprejeto. 48 za, proti vzdržani sprejeto. 427 eh, za, proti vzdržani sprejeto. 434 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 435 za, proti vzdržani, zavrnjeno 436 za, proti vzdržani, sprejeto 438 za, proti vzdržani, sprejeto 437 za, proti vzdržani, sprejeto 435 za. 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 441 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj glasujemo o 46 in 442 za, proti, vzdržani, sprejeto. 444 za, proti, vzdržani, sprejeto to bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu 444. Konec glasovanja. No, to je pa zanimiv rezultat. Zavrnjeno. 443 za, proti vzdržani sprejeto. 445 za, proti vzdržani zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 49 za, proti vzdržani sprejeto. 451 eh, za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 454 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 455 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 456 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 458 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno 53 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 51 za, proti vzdržani, sprejeto 463 <clears throat> za, proti vzdržani, sprejeto 464 za, proti vzdržani, sprejeto 465 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 52 <clears throat> za, proti vzdržani sprejeto. 468 za, proti vzdržani zavrnjeno. 469 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto. 56 za, proti, vzdržani sprejeto. 472 za, proti, vzdržani sprejeto. 473 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 474 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 475 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 475 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 476 za, proti, vzdržani, sprejeto 57 za, proti, vzdržani, sprejeto 477 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 478 za, proti, vzdržani, sprejeto skupaj glasujemo o 479 in 480 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 483 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 486 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 11 za, 48 proti. No, nisem čisto natančno gledala, očitno zavrnjeno. 487 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 488 za, proti vzdržani, sprejeto. 489 za, proti vzdržani, sprejeto. Glasujemo <clears throat> skupaj o 60 in 490 za, <clears throat> proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 55 za, proti, vzdržani sprejeto. 497 za, proti, vzdržani sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 499 za, proti, vzdržani sprejeto. 498 ta predlog je brezpredmeten, zato glasujemo o predlogu 499 za, proti, vzdržani sprejeto. 63 <clears throat> za, proti, vzdržani sprejeto. 500 za, proti, vzdržani sprejeto. 64 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto skupaj 501 in 502, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 56 <clears throat> za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 57 za, <clears throat> proti, vzdržani, sprejeto. 508 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjena. 508 bomo elektronsko preverili. Prosim, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za 43 proti. Zavrnjeno. 67 za proti vzdržani sprejeto. 509 za, proti vzdržani sprejeto. 510 za, proti vzdržani sprejeto. 511 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 58 za, proti vzdržani sprejeto. 515 za, proti vzdržani sprejeto.

moramo glasovati najprej o predlogu spremembe 69. 69. Ste našli ta predlog? Po kompromisu 59, to je črtano, je potem 69 in o tem glasujemo. No, zato je bilo predvideno glasovanje. Vsi se strinjamo, da moramo glasovati o tem. 69 glasujemo za, proti, vzdržani. Sprejeto. 69 elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. 30 za 28 proti sprejeto. No, 518 za proti vzdržani sprejeto. 519 za proti vzdržani sprejeto. 521 za proti vzdržani sprejeto. 520 je brezpredmeten, 521 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 527 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 528 za proti vzdržani sprejeto. 529 za proti vzdržani sprejeto. 530 za proti vzdržani sprejeto. 531 za proti vzdržani sprejeto identična sta predloga 532 in 533 za, proti, vzdržani, sprejeto 534 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 534 glasujemo elektronsko. Votazione chiusa konec glasovanja. 24 za, za 34 proti, zavrnjeno. Sledi 535 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 536 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 537 za, proti, vzdržani, sprejeto. 542 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 541 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 543, 544 skupaj glasujemo za, proti, vzdržani. Držani sprejeto. 70 za, proti, vzdržani sprejeto. 547 za, proti, vzdržani sprejeto. 547 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Votazione chiusa. 30... Konec glasovanja 32 za 28 proti sprejeto. 71 za proti vzdržani sprejeto. 72 za proti vzdržani sprejeto. Skupaj 548 in 549 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 551 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 552 za, proti, vzdržani, sprejeto. 553 in 54 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Peš, oziroma učink, eh, 73, 557, 558, 59 skupaj za, proti vzdržani sprejeto. 561 za, proti vzdržani zavrnjeno. 562 za, proti vzdržani zavrnjeno. 563 za, proti vzdržani zavrnjeno. 564 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 565 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 566 za, proti, vzdržani, sprejeto. 567 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 568 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 569 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 570 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 571 za, proti, vzdržani, sprejeto. 572 za, proti, vzdržani, sprejeto. 573 za, proti, vzdržani, sprejeto. 574 za, proti, vzdržani, sprejeto. 575 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto 576 za, proti, vzdržani, sprejeto 577 za, pr, pr, proti, vzdržani, sprejeto 578 za, proti, vzdržani, sprejeto 579 za, proti, vzdržani, sprejeto 580 za, proti, vzdržani, sprejeto 5-8-3 za proti vzdržani, zavrnjeno 75 za proti vzdržani, sprejeto 5-8-4 za proti vzdržani, sprejeto 5-8-5 za proti vzdržani, sprejeto 76 za proti vzdržani, sprejeto 5-8-6 za proti vzdržani, sprejeto 5-8-6 za proti vzdržani, zavrnjeno 587 za, proti vzdržani, zavrnjeno 588 za, proti vzdržani sprejeto, skupaj 77 589 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani. No, to pa zdaj nisem prav videla, 78 elektronsko glasovanje. Za, oziroma ne, bomo še enkrat, ja, ali elektronsko 78, elektronsko glasujemo. Hjuze. Konec glasovanja 31 za 26 proti sprejeto. Kompromis 61 za proti vzdržani sprejeto. 593 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 567 za, proti. Ne, se opravičujem, <laughs> jaz sem se zmotila. 597, 597 za, proti, vzdržani, sprejeto. 602 za, <clears throat> proti vzdržani sprejeto. Skupaj 79 in 603 za, proti, vzdržani sprejeto. 604 za, proti, vzdržani sprejeto. 605 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 605 bomo elektronsko preverili. Glasujemo. 605. Ça tombe. Non votiamo perché... Ne, ne bomo glasovali o tim, to je brezpredmetno. Tombi, pravi predsednica. 605 ni potrebno glasovati. 80 in 606 skupaj. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 609 za, proti vzdržani. Sprejeto 611 za, proti vzdržani. To bomo preverili 611. Bene, votazione chiusa. Konec glasovanja. 8 za, 48 proti zavrnjeno. 611 je to bilo. 612 za, proti vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani sprejeto. 600, oziroma ne, kompromis 62 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 63 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 64 za, proti vzdržani. Sprejeto. 621 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 622 za, proti vzdržani. Sprejeto. 623 za, proti vzdržani. Zavrnjeno skupaj 624, 625 in 626 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 600. 33 za, <clears throat> proti, vzdržani, zavrnjeno. 635 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skupaj 636 in 637 za, proti, vzdržani, sprijeto. Skupaj 638, 639 in 640 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 68 proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 83 za proti vzdržani sprejeto. 645 <clears throat> za proti vzdržani sprejeto. 646 za proti vzdržani sprejeto. 84 za proti vzdržani sprejeto. <clears throat> 654 za, proti, vzdržani, sprijeto 655 in 656 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno 657 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 658 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 657 za skupaj 85, 659 in 660 za, proti, vzdržani, sprejeto. 662 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 663 za, proti, vzdržani, sprejeto. 664 za,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 zavrnjeno. 668 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 69 za, proti vzdržani sprejeto. 87 za, proti vzdržani sprejeto. 671 za, proti vzdržani sprejeto. 672 za, Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 70 za, proti vzdržani sprejeto. Skupaj glasujemo o 673 in 675 za, proti vzdržani. A to odpade, je brezpredmetno. To je brezpredmetno. Zato lahko gremo na 677 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 678 za, proti vzdržani, sprejeto 679 za, proti vzdržani, sprejeto 680 za, proti vzdržani, zavrnjeno 89 za, proti vzdržani, sprejeto 681 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 71 za, proti vzdržani, sprejeto 685 eh, za, proti, vzdržanje sprejeto. Še, eh, kompromis 72 <clears throat> za, proti, vzdržanje sprejeto. 91 za, proti, vzdržanje sprejeto. 689 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. 690 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 700 za, proti, vzdržani, sprejeto. 702 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno, 703 za proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 75 za proti, vzdržani sprejeto. E, 93, 706 in 707 za, proti vzdržani sprejeto, 709 za, pr proti vzdržani zavrnjeno. <clears throat> 710 za proti vzdržani sprejeto, 711 za proti vzdržani sprejeto, 713 za proti vzdržani sprejeto, 715 za <clears throat> proti vzdržani sprejeto, 700, ne, 94 in 716 skupaj za proti vzdržani. Sprejeto. 95 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 76 eh, za proti vzdržani. To bomo preverili. Kompromiso 76. Kompromis eh, 76. Konec glasovanja. 32 za, 27 proti sprijeto. 723 za, proti ustržani. Zavrnjeno. 724 za, proti ustržani. Zavrnjeno. 725 za, proti ustržani. Sprijeto. Kompromis 77 za, proti ustržani vzdržani. Sprejeto 728 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 729 za, proti vzdržani. Sprejeto 730 za, proti vzdržani. Sprejeto 731 za, proti vzdržani. Sprejeto 99 za, proti vzdržani proti vzdržani sprejeta 732 za, proti vzdržani sprejeto 733 za, proti vzdržani zavrnjeno 734 za, proti vzdržani zavrnjeno 735 za, proti vzdržani sprejeto 736 za, proti vzdržani 735 za zavrnjeno 737 za, proti vzdržani, sprejeto 738 za, proti vzdržani, sprejeto 739 za, proti vzdržani, sprejeto 740 za, proti vzdržani, sprejeto 741 za, proti vzdržani zavrnjeno. 742 za, proti, vzdržani, sprejeto. 743 za, proti, vzdržani, sprejeto. 744 za, proti, vzdržani, sprejeto. 746 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno nasproti vzdržani sprejeto <clears throat> kompromis. Ne, 747 za, <clears throat> proti vzdržani zavrnjeno kompromis 79 za, proti vzdržani sprejeto 751 za, proti vzdržani sprejeto 752 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno, 753 za proti vzdržani, sprejeto 754 za proti vzdržani, sprejeto 755 za proti vzdržani, sprejeto 700, ne, 101 za proti vzdržani, sprejeto 702 za, proti, vzdržani, sprejeto 103 za, proti, vzdržani, sprejeto 104 za, proti, vzdržani, sprejeto 105 <clears throat> za, proti, vzdržani, sprejeto 760 za, proti, vzdržani, sprejeto 106 za, proti, vzdržani, sprejeto 760 za. 61 za, proti vzdržani, sprejeto 762 za, proti vzdržani, sprejeto 763 za, proti vzdržani, sprejeto 764 za, proti vzdržani, zavrnjeno 765 za, proti vzdržani, zavrnjeno 766 za, proti vzdržani, zavrnjeno 766 za, proti vzdržani, zavrnjeno 767 za, proti vzdržani, sprejeto 768 za, proti vzdržani, zavrnjeno 769 za, proti vzdržani, zavrnjeno 770 za, proti vzdržani, zavrnjeno 771 za, proti vzdržani sprejeta 762 za, proti vzdržani eh, zavrnjeno, si, eh, kompromis 80 za, proti vzdržani sprejeta <clears throat> 777 za, proti vzdržani sprejeta 778 za, proti vzdržani sprejeta 780 za, proti vzdržani sprejeta proti vzdržani. Sprejeto 781 za, proti vzdržani. Sprejeto 782 za, proti vzdržani. Sprejeto 783 za, proti vzdržani. Zabrnjeno 784 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 81 za proti, zdržani, sprejeto. 787 za, proti, vzdržani, sprejeto. 788 za, proti, vzdržani, sprejeto. 789 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 791 za proti, vzdržani, sprejeto 792 za, proti, vzdržani, sprejeto 793 za, proti, vzdržani, sprejeto 794 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 795 za, proti, vzdržani, sprejeto 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 796 za, proti, zdržani, sprejeto 797 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 798 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Skupaj 799 in 112 za, proti, zdržani, sprejeto. 800 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 801 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 83 za proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 803 je za proti, vzdržani, sprejeto. 114 za proti, vzdržani, sprejeto. 804 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 806 za, proti, vzdržani, zavarjeno. 807 za, proti, vzdržani, sprejeto. 808 za, proti, vzdržani, sprejeto. 809 za, proti, vzdržani, sprejeto skupaj 810 in 811 za proti vzdržani sprejeto. 813 za proti vzdržani zavrnjeno. 814 za proti vzdržani sprejeto. 815 za proti vzdržani sprejeto. 118 za proti vzdržani sprejeto. 119 za proti proti, vzdržani, sprejeto. 816 za, proti, vzdržani, sprejeto. 817 za, proti, vzdržani, sprejeto. 818 za, proti, vzdržani, sprejeto. 819 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 820 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 821 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 822 za, proti, vzdržani, sprejeto. 825 za, proti, vzdržani, sprejeto. O, skupaj 826 in 827 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 828 za, proti, vzdržani, sprejeto, 829 za, proti, vzdržani, sprejeto, 830 za, proti, vzdržani, sprejeto, 831 za, proti, vzdržani, sprejeto, 832 za, proti, vzdržani, sprejeto, 833 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 834 za, proti, vzdržani, sprejeto. 836 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 837 za, proti, vzdržani, sprejeto. 839 za, proti, vzdržani, zavrjeno. Kompromis 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 843 za, proti, vzdržani sprejeto. 844 za, proti, vzdržani sprejeto. 845 za, proti, vzdržani sprejeto. 846 za, proti, vzdržani sprejeto. 847 za, proti, vzdržani sprejeto. 848 za, proti, vzdržani zavarjeno. 849 za, proti, vzdržani sprejeto proti stržani sprejeto. 123 za proti stržani sprejeto. 851 za proti stržani sprejeto. 852 za proti stržani sprejeto. 853 za proti stržani zavrnjeno. 856 za proti stržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 855 za, proti, vzdržani, sprejeto. 857 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 86 za, 86, kompromis 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj amandma 866 in 867 za, proti, vzdržani, sprejeta. 808 za, vzdržani, sprejeta. Kompromis 88 za, proti, vzdržani, sprejeta. Amandma 871 za, proti, vzdržani, sprejeta. 872 za, proti, vzdržani, sprejeta. 125 za, proti, vzdržani, sprejeta proti, vzdržani, sprejeto. 874 za, proti, vzdržani, sprejeto. 875 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto zdržani sprejeto. 139 za, proti, vzdržani sprejeto. 140 za, proti, vzdržani sprejeto. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani sprejeto. 143 za, proti, vzdržani sprejeto. 144 za, proti, vzdržani sprejeto. 145 za, proti, proti, 145 za, proti, vzdržani sprejeto, 146 za, proti, vzdržani sprejeto, 147 za, proti, vzdržani sprejeto, 148 za, proti, vzdržani sprejeto, 149 za, proti, vzdržani sprejeto, 150 za, proti, vzdržani sprejeto, 151 za, proti, vzdržani sprejeto, 152 za, proti, vzdržani sprejeto, 153 za, proti, proti držani sprejeto. 154 za proti zdržani sprejeto. 879 za proti zdržani sprejeto. 880 in 881 skupaj za proti zdržani sprejeto. 882 in 83 za proti zdržani zavareno. 884 za proti zdržani sprejeto. Zdržani. Zavarjeno. 155 za. Proti. Zdržani. Sprej. Zavarjeno. 156 in 885 skupaj. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 886 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 887 za. Proti. Zdržani. Sprejeto skupaj 157 in 888. Za, proti, zdržanje, sprejeto. Kompromis 89. Za, proti, zdržanje, sprejeto. 895. Za, proti, 895. Za, proti, zdržanje, zavrnjeno. 897. Za, proti, zdržanje, zavrnjeno. 159 za, proti zdržani sprejeto. 897 za, proti zdržani sprejeto. 898 za, proti zdržani zavarjeno. 899 za, proti zdržani zavarjeno. 900 za, proti zdržani zavarjeno. 901 za, proti zdržani zavarjeno sprejeto. 902 za, proti, zdržani. Sprejeto. 903 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 904 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 905 za, proti, zdržani. Sprejeto. 160 za, proti, zdržani. Sprejeto. 906 za, proti, zdržani. Sprejeto. 161 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. 162 za, proti vzdržani, sprejeto. 907, 908 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti vzdržani, sprejeto. Skupaj 909 in 910 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 912 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti vzdržanje sprejeto, 914 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 916 za, samo trenutek, najprej kompromis 90 za, proti vzdržanje sprejeto, Zdaj pa amantma 916 je brezpredmeten. Tako da gremo na 917 za, proti vzdržani, sprejeto. 165 za, proti vzdržani, sprejeto. 167 za, proti vzdržani, sprejeto. 168 za, proti vzdržani, sprejeto. 169 za, proti vzdržani, sprejeto. 168. Preverjamo. Glasujemo 168. Konec glasovanja. 29 proti 28 za. Zavrnjeno. Torej 9 25 proti 18 za zavrnjena. Amandma 1 za proti zdržani sprejeta. 170 za proti zdržani sprejeta. 171 za proti zdržani sprejeta. 172 za proti vzdržani sprejeta. 100 73 za, proti vzdržani, sprejeto 174 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 175 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sto šestinsedemdeset za, proti, zdržani, sprejeto. Sto oseminsedemdeset za proti, vzdržani zavedeno. 179 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 183 za, proti, vzdržani zavedeno. 100, preverjamo, dobro, preverjamo 183. 183 preverjamo. Torej, konec glasovanja. 34 za 18 proti. Prav sem videla, ampak napak rekla. Torej, 185 za, proti, zdržani, zavarjeno. 186 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 2 za proti vzdržani sprejeto. 187 za proti vzdržani zavrnjeno. 188 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 191 za proti vzdržani sprejeto. 192 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, zdržani, sprejeto. 194 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 100 95 in 97 skupaj. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, zdržani, sprejeto. 196 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto kopremi 7 za proti vzdržanim sprejeto. 204 za proti vzdržanim sprejeto. Kompromis 8 za proti vzdržanim sprejeto. Amandma 206 za proti, 207 za proti vzdržanim sprejeto. Amandma 4 za proti vzdržanim sprejeto. Kompromis 9. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 10. Za, proti, zdržani, preverimo. Preverjamo kompromis 10. Glasujemo. Kompromis 10. Konec glasovanja. 27 za, 32 proti, kompromis 10 je s tem zavrnjen. Amandma 211 za, proti, zdržani in zavrnjeno. 200, prosim. Ne, ne, najprej 211, potem 212, ker smo zavrnili kompromis 10. Eh, zato glasujemo o 211. Smo ravno kar glasovali, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o 212. Torej 212 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amendma 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 213. Za, proti, zdržani, zavrno. 214. Za, proti, zdržani, zavrno. 215. Za, proti, zdržani, sprejeto. 216 in 17 skupaj. Za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno 218 za, proti vzdržani, zavrnjeno 219 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani, sprejeto. Amantma 219. 26 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za. Za. Kompromis 14 proti vzdržani sprejeto. 229. Amadma 229 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 232 za, proti, vzdržani, zavarjeno 233 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 235 za, proti, vzdržani, zavarjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, držani, sprejeta. Amadma 240 za, proti, držani, zavrnjeno. Amadma 9 za, proti, držani, sprejeta. Amadma 241 za, proti, držani, zavrnjeno. 242 za, proti, držani, zavrnjeno. 243 za, proti, držani, zavrnjeno. 244 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 10. Amandma 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 245 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, zdržani, zavrnjeno kompromis 19 za, proti, držani, sprejeto je, kompromis 20 za, proti, držani, sprejeto je, kompromis 21 za, proti, držani, sprejeto je, amadma 252, 253 in 254 skupaj za, proti, držani, sprejeto, 255 za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 22. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 23. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 24. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 263. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 15. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 15. 264 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 265 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 266 za, proti, zdržani, sprejeto, 267 za, proti, zdržani, sprejeto, 269 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 270 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, zdržani, sprejeto. 272 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 16 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 276 za, proti, vzdržani, zavarjeno 277 za, proti, vzdržani, zavarjeno 278 za, proti, vzdržani, zavarjeno 280 za, proti, vzdržani, zavarjeno 281 za, proti, vzdržani, sprejeto 282 za, proti, vzdržani, sprejeto 200. 284. 284, ker kompromis odpade, 284 za proti držani, zavrnjena, 285 za proti držani, sprejeto, 286 za proti držani, sprejeto, 287 za proti držani, zavrnjena, 288 za proti držani, sprejeto, 289 za proti držani, proti, vzdržani, zavrnjeno, 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 294 in 95 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. 296 za, proti, vzdržani, zavarjeno. 297 za, od kompromisa 28 brez predmetni, torej 297 za, proti, vzdržani, zavarjeno. Amadma 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 303 za za, proti, zdržani, sprejeto. Še končno glasovanje, poimensko glasujemo, prosim. Votacione chiusa. Konec glasovanja. Trinajst za, štiriindvajset proti, eno zdržan. čestitke poročevalcu in eh, hvala vsem za potrpljenje in tudi za glasovanje. Gospa Tikao, izvolite. Vam naprej še Dinta. Aš eh, vras... Se... Aš vras se feličit... Eh, hvala, gospa predsednica. Rada bi čestitala strokovnim sodelovcem v političnih skupinah za uloženo delo. Ogromno sestankov je bilo in uh, rada bi povdarila, da obžalujem dejstvo, da nismo ravno delali na najbolj primeren način. Glasovalni seznam se je spreminjal zvečer, nekateri kompromisni amandmaji so bili umaknjeni, če tudi so nekatere politične skupine podpisale ali so podpisali kompromisne amandmaje, so danes glasovali proti nekaterim, enako verjetno tudi za druge amandmaje. Mm, določeni amandmaji so bili umaknjeni in tako naprej. Tako da moram reči, da metoda dela morda ni bila najboljša in upam, da bomo v prihodnosti, gospa predsedujoča, skupaj s koordinatorji vendarle uspeli določiti nek eh, rok za spremembe glasovalnega seznama. Vseeno pa hvala v imenu naše skupine za uloženo delo. Hvala, gospod Kelly. You, najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala vsem kolegom za energijo in potrpljenje in da so ohranili koncentracijo vsta čas. Najlepša hvala tudi predsednici za učinkovito glasovanje in tudi Pilar, ki je bila naša koordinatorka in svetovalka. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi predlogov spremem. Vem, da so im, imeli zelo malo časa za pripravo tega mnenja. Poleg odbora Libe zelo pomembno je, da smo to delo opravili. Delati smo morali tudi v času zelenega tedna. Imeli smo ogromno predlogov, sprem nekateri so bili umaknjeni kljub časovnim omejitvam. Smo imeli ogromno razprav s prčevalci v senci in sedaj imamo zelo jasno stališče odbora jitre, ki ga bomo predstavili. To smo potrebovali in zato bi se rad zahvalil vsem. Moja vrata so bila vedno odprta za vsakogar, prisluhnil sem vsem, 200 sestankov sem imel, slišal sem vse, kar ste dejali in tisto, kar je bilo relevantno, sem vključil v mnenje. Če ni bilo relevantno, bo tega nisem storil. To velja za velika podjetja, mala podjetja, potrošniške organizacije, nevladne organizacije, poslance. Uh, zaposlene v komisiji in tako dalje. Veliko čast mi je to bilo in mislim, da smo storili vse, kar lahko, da je mnenje bilo pravično pripravljeno. Najlepša hvala, mislim, da je to zelo dober rezultat našega odbora. Hvala. And, uh, Ragazzi, il collega Kelly, volevo ricordare. Hvala, collega Kelly. Eh, želim vas opozoriti, poslanke in poslanci, da bo 18. marca naslednji sestanek, popovdan, in 19. marca bomo zasedali cel dan. Razen tega bo seminar 21. februarja, eh, začel se bo ob eh, 15. uri z osmimi državami kandidatkami oziroma potencijalnimi kandidatkami, kdor more naj sodeluje na tem <clears throat> seminarju.